ki smo jih imeli danes popovdne. Najprej pa naj spomnim še na to, da lahko podate obrazložitve tudi pisno. Obrazložitve glasovanj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 Hvala lepa. Uredba sveta o večletnem finančnem okviru bi naj bila spremenjena. Za Češko republiko je ta sprememba zelo pomembna, kajti tako bi sredstva iz leta 2014, to je 80 milijard eh, kron, lahko uporabili še leta 2015. Če se to ne bi bilo zgodilo, potem bi Češka izgubila vse to, vsa ta sredstva iz leta 2014, ker jih takrat pač nismo zmogli počrpati in potrditi operativnih programov. Uredba je bila sprejeta predvsej pozno, to je še ena težava. Tako da mislim, da je sprememba, ki smo jo potrdili danes, koristna, kajti to bo omogočilo polno izrabo sredstev za revnejše regije. That's Hvala lepa, gospod poslanec. Sedaj pa Notis Marjas. Hvala lepa. Glasoval sem za spremembo večletnega finančnega okvira 2014-2020, gospod predsedoči. Tako bomo imeli sredstva za leto 2015, ki jih prej nismo imeli. To pomeni, da bomo 400 programe lahko nadaljevali. V Grči bomo lahko financirali program za znižovanje brezposobnosti, ki je že 26 odstotna. Tako bomo lahko omogočili delovno mesta za tisoče mladih v Grčiji. Zahvaljujoč memorandumom in trojki je to doživelo dramatične razsežnosti. Prav tako bomo lahko omogočili programe za grške kmete, da bo lahko storili kaj proti naraščajočim stroškom proizvodnje. Prek solidarnostnega sklada pa bodo lahko pomagali tudi pri reševanju energetskih vprašanj v Grčiji. Vse skupaj bo ukrepljeno zaradi teh sprememb. Hvala lepa. To. Hvala lepa. Hvala lepa pri tej točki, sedaj pa točka 100. obletnici genocida nad Amenci. In začenja poslanec Jerzy Pospišil pane předsedo, já jsem... Hvala lepa, predsedajoči. Podporil jsem to resolucijo. Evropski parlament je institucija, ki veliko razpravlja o človekovih pravicah, ne samo na ozemlju Evropske unije, temveč globalno. Zato je prav, da spomnimo na ta tragični dogodek, prvi genocid 20. stoletja ni potrebno se samo spomniti na ta tragični trenutek v življenju armenskega naroda. Prav tako pa je potrebno stvariti priložnost za Turčjo. Čeprav so veliko napredka v svojih odnosih s to tragedijo že naredili in pri percepciji svoje vloge, še vedno niso priznali dejstva, da je to bil genocid. Zato sem vesel, da resolucija vključuje tudi peti člen, ki govori o tem, da bi morali Turčiji omogočiti priložnost, da se pomakne naprej iz preteklosti in prizna armenski genocid. Hvala lepa, gospod Pospišil. Gospod Škripek. Jaz sem glasoval za uznesenje. Hvala lepa. Glasoval sem za to resolucijo o genocidu, ki ga je Turčija pred stotimi leti izvedla nad Armenci. Ta država do danes žal še ni priznala grozo deti, ki jih je izvršila in pri katerih so 1,2 milijona ljudi izgubili življenje. Genocid eh, mora biti priznan, tako da bo Turčija lahko šla na pot sprave in na pot vključevanja v Evropsko unijo. Turčija mora končno razumeti, da je potrebno se pokesati, da bo to koristno za vstop v EU. Tudi ljudje morajo končno razumeti, da je zavračanje resničnosti samo ponavljanje fatalnih napak iz preteklosti genocid nad Armenci pa pomeni še eno sporočilo. Ne smemo dovoljevati več pokola kristijanov na Bližnjem shodu. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa. Eh, gospa Mihajla Šojdrova. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Podprla sem parlamentarno resolucijo, ki zahteva priznanje armenskega genocida, kajti leta odraža tudi potrebo po spravi med Armenci in Turki. Vendar mi nismo sodišče. In moramo pa izraziti svoje mišljenje v tako pomembnih dogodkih in eh, eh, tiste države, ki tega eh, še oziroma politične institucije, ki tega še niso storile, morajo storiti. Priti mora do sprave. In Nemčija je šla skozi ta proces, druge države tudi. In uh, prišlo bo eh, do obeležitve največje eh, tragedije v zgodovini, naprimer v našem eh, primeru in vemo, kako, kako težko in koliko prizadevanja je bilo potrebnega za nemško spravo in zato morajo armenci in turki najti ta način. Hvala lepa. Naslednji govornik je gospod Korvin Mike. Mikrofon, prosim. Uh, oprostite, gospod predsedujoči, vzdržali smo se, vzdržali smo se glasovanja, e, kaj ti Romi so ljudje, oprostite, prekinja predsedujoči, oprostite, spoštovani poslane. Odgustva Ormjan. Govorimo o armenskem genocidu. Eno so armenci, drugo so romi. E, ali govorite o romih? Gre za dva različna naroda. Lahko se priglasite k besedi, ko bomo govorili o romih υπερψήφισα το ψήφισμα με το οποίο αναγνωρίζεται η γενοκτονία των Αρμενίων. Glasoval sem za resolucijo, ki priznava armenski genocid, kajti to nam omogoča, da e, se lahko poklonimo milijonom e, žensk, otrok in ljudi, ki so bili pobiti. In sicer sto let je minilo od tega genocida in in vendarle eh, še vedno ni dovolj eh, Eh, storjenega s tem v zvezi. Vsi se sedaj zavedamo, kaj se je zgodilo in to obsojamo kot velik zločin proti človeštvu. Glasovali smo za to resolucijo, ne le zato, ker je to prav, ampak ker bo to pomenilo tudi pritisk eh, na Turčijo, ki mora končno priznati ta genocid in eh, se za to upravičiti. In Turčija mora, mora ukrepati morati spoštovati mednarodno, eh, mednarodno pravo s tem, da se omakne iz eh, Cipra. Hvala. Anna Zaborska, Gospa Anna Zaborska. Ďakujem pekne, pán predseda. Slovensko je... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Slovaška je edina država EU, kjer je zanikanje genocida nad armenci kaznivo dejanje. Temu bi moralo slediti še več držav. To je zločin proti človeštvu in edina možnost, da potegnemo poduki vsega tega, je, da prosimo za odpuščanje. Kot je dejal sveti oče, če zavračamo resničnost in dopuščamo zlu, da se razrašča, potem je to nespremljivo. Odziv Turčije na besede svetega očeta se mi zdijo nedopustne. Zato sem glasovala za predloge sprememb, ki spominjajo na te modre besede papeža. Samo resnica lahko celi rane preteklosti. Eh, ehm, Pan poseł Tibor Sanej gospod sani Hvala lepa, gospod predsedujoči. Sem glasoval za to resolucijo, kajti eh, služiti mora še kot eh, še en opomin in eh, opozorilo zaradi dan, eh, današnjih eh, izjemno eh, nasilnih in ekstremističnih nacionalizmov. In uh, Pogosto uh, jih podpirajo tudi politični voditelji nekatere vlade. In uh, tu je ta nevarnost, da prije do oživitve nacionalizma, vendar menim, da s to resolucijo Evropski parlament uh, pošilja dovolj močno opozorilo vsem uh, državam. Najlepša hvala. Kosonom, on hrjete sanej? Hvala lepa, gospod Sani. Franc eh, Obermajer. Sedaj pa poslanec eh, gospod Obermajer, prosim. Hvala lepa. Franc Werfel je napisal roman 40 dni Musatak. To je prvič opisal genocid nad Armenci strani Otomanskega imperija. Danes, po stoletjih, pa turška vlada z agresivno retoriko še vedno zavrača, da je storila genocid. Papež eh, Frančišek je povedal jasne besede in očitajo mu sedaj rasizem. Še prav posebno pomembno pa se mi zdi, da ne samo nacionalisti na Bosporju zavračajo realnost, temveč tudi, da turška mladina v Evropi označujejo, vse tiste, ki govorijo o genocidu, kot nekoga, ki obrekujejo Turčijo. Torej, zdi se, da še niso doma v demokratični Evropi. Zato sem svojim glasovanjem podprl stoto obletnico genocida nad Armenci in resolucijo. Hvala lepa. Gospod Obermajer, Eh, sedaj pa gospod Angel eh, Džambacki. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani kolegi. Podprl sem to resolucijo in glasoval eh, za njo iz več razlogov. Zato, ker eh, občutimo sočutje do milijona in pol armencev eh, žrtev tega genocida. Ne le zato, ker se jih želimo spominjati in tisti, ki so v času Otomanovega cesarstva Eh, bili priča genocidev eh, v prejšnjem stoletju. In eh, kot vemo, je prišlo do poskusov, da se oblikuje nova identiteta, vendar drž, turška država mora priznati svojo krivdo in tudi prevzeti politično in tudi finančno, finančno eh, odškodnino oziroma odgovornost. In, in vendarle, kot vemo, se obnašajo tako, da vse zavračajo. Genocid pa je potrebno priznati in ga preganjati, tudi če nekdo govori, da tega ni bilo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Džambaski. Eh, sedaj pa gremo naprej in prehajamo na obrazložitve glasov. V zvezi z resolucijo, ki se nanaša na mednarodni dan Romov eh, in priznanje, priznanje genocida nad Romi med drugo svetovno vojno. In eh, prvi govornik v okviru obrazložitev je gospod Škripek. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoči glasoval sem za to resolucijo, ker ne smemo pozabiti na genocid nad Romi, kot tudi ne na noben drug genocid. Tudi zato, ker pač moramo obsoditi taka dejanja. strategija za Rome je pomembna tudi na Slovaškem. Zelo veliko Romov živi na Slovaškem in vsakodnevno jih poskušamo integrirati. Imamo pa premalo informacij o romski skupnosti. Zato je skrajni čas, da bi tudi Romi sami bili udeleženi pri teh ukrepih. Prav tako morajo sodelovati v politiki in izobraževanju po drugi strani pa bi lahko sredstva bolje izkoristili, sicer ne bodo učinkovita. Jaz, bardzo prosim. Hvala lepa, gospod Notis Marjas. Leta 2011 je parlament sprejel zgodovinsko odločitev, ko je priznal genocid nad eh, Romi, ki jih je pobil eh, nacistični režim in njegovi kolaboranti. Na tisoče eh, so jih sežgali v koncentracijskih eh, taboriščih, kot je Auschwitz, Mauthausen in drugi, in eh, tudi eh, na tisoče grških domoljubov so pobili. Podprli smo resolucijo, ki obsoja ta genocid kaj ti množične poboje je potrebno obsoditi, hkrati pa to pomeni sporočilo za tiste, ki še vedno gojijo nostalgijo zaradi nacizma. Hvala lepa, eh, gospod Marjas. In ne na zadnje. Gospod eh, Mika. Januš Mika. Mike. Hvala lepa. Hvala, gospod predsedujoči. Vzdržali smo se tega glasovanja, ker nismo vedeli, kako glasovati, eh, kajti na polskem ni občutkov proti eh, tako imenovanim eh, ciganom oziroma romov. Na njih gledamo kot na ljudi, ki plešajo in vendar pa. Je res, da so zahteve po sredstvih socialnega zavarovanja vse večje. Eh, torej ne vemo eh, točno, kako obravnavati to resolucijo, kaj ti eh, tu je uporabljena. Nekateri uporabljajo besedo Romi, drugi pa Gypsy oziroma Cigani. No, Hvala lepa. No, to ni nekaj, kar lahko razrešimo sedaj. Ste eh, zadnji govorec z obrazložitvijo eh, eh, glasu, tako da je prišel čas, da sklenemo to razpravo in eh, zapišemo.